točke na njenem redu in to so razprave v primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Na voljo imamo največ eno uro v skladu s členom 135 našega poslovnika. Začeli bomo z naslednjo temo preganjanje zagovornikov človekovih pravic v Azerbajdžanu. Besedo dajem gospodu Gerikev. Gospod Weigel

najlepša hvala. seveda je to njena odločitev tako da jo ne morem komentirati. gospod gerge. gospa predsedujoča spoštovani kolegi maja leta dva tisoč dvanajst je bila najbolj vroča evropska politična kriza v zgodovini evrope. 12 je v Baku, po, v, Baku v, v glavnem mestu Azerbajdžana potekala Eurovizija. Že takrat eh, so uh, eh, varohi človekovih pravic uh, obsojali uh, in poročali o kršitvah. In sicer gre za kršitve človekovih pravic um, otrokom, ženskam in starim. Uh, nedavni dogodki so um, pretresli celo iz, najbolj izkušene varuhe človekovih pravic v Azerbajdžanu. Zato upam, da, da bomo te kršitve obsodili. Od nove Evropske komisije pričakujem jasen uh, glas glede človekovih pravic, glede naše politike v soseščini in tudi glede naše gospodarske politike. Nemška voditeljica eh, Evrovizije v letu 2012 je bila edina izmed 47 predstavnikov eh, evropskih televizij, ki je kritizirala. Rekla je, da je dobro mogoče glasovati in eh, voliti. Z veliko sreče ti želim, Azerbajdžan, Evropa te opazuje. Naj dodam, človekove pravice. Eh, Evropska unija še vedno spremlja v, eh, Evrop, v Azerbajdžani uh, Lighter Fire for Human Rights. Lamstorf. Najlepša hvala, gospod Lamstorf. Hvala, gospa predsedujoča, lepo vas je videti na tem mestu. Nažalost, te priložnosti sam uh, nimam tako pogosto, ampak čestitke k vašemu imenovanju. Gospe in gospodje, razmere v Azerbajdžanu so. Eh, zelo težavne. Zaradi krize v Ukrajini, na Bližnem vzhodu, v Iraku eh, smo pozabili na nekatere kraje, ampak dobro je, da pozornost ponovno prenesemo na to državo, kjer je eh, situacija za zagovornike človekove pravice vedno slabša. Avtoritarna oblast napada opozicijo in druge ljudi, glede na Human Rights Watch in Freedom House to velja za zagovornik človekove pravice, novinarja in druge. Veliko je uh, zadev pred sodiščem zaradi um, lažnih obtožb uh, za, uh, glede izdaje, trgovine z drogami in tako dalje. Gre za politično motivirane zadeve. Direktor, direktorica Inštituta za mir in demokracijo in njen mož, sta v težavah in eh, tudi drugi so v velikih težavah in vsi ti ljudje so zbirali seznam kršitev eh, pravic, eh, seznam žrtev, sedaj pa so se znašli na tem seznamu. Tudi nevladne organizacije vedno teže delajo. Nekatere so morali zapriti svoje vrata, ker so blokirali eh, njihove transakcijske račune. Azerbajdžan pa obenem krepi svoj mednarodni profil. In to je perverzno, ne morem dejati drugače. Azerbajdžan je uh, uh, na vrsti za predsedovanje uh, sveta ministrov sveta Evrope in predsednik Aljev je govoril v Strasburu, ter dejal, da kršitev človekovih pravic ni. Na to nekaj tednov kasneje pa se je to izkazalo za veliko laž. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj gospod Weinholzer. Že 13 let je Azerbajdžan član sveta Evrope, ampak kljub temu ne pozabimo, da je srčika Sveta Evrope prav eh, konvencija o človekovih pravicah in eh, v zvezi s tem moramo tudi presojati njene članice, tudi Azerbajdžan. Situacija v Azerbajdžanu se je poslabšala, eh, človekove pravice so sistematično kršene, ljudje ne morejo izkoriščati pravice do svobode izražanja in so zaradi tega tudi predsodišči. Komisar Fule je bil pred nekaj tedni uh, Eh, na obisku tam in eh, obiskal predstavnike civilne družbe in podaril, kako Evropska unija zaveza na tej zadevi. Pri primerih Alijev in Junius pa vidimo, kako so ogroženi celo varuhi človekov pravic oziroma borci za človekov pravice. Eh, te države ne bodo mogle imeti uh, Eh, neke svetle evropske prihodnosti, če se bodo takšne prakse nadaljevale še naprej. Domnul Štetina. Najlepša hvala. Gospod Štetina. Mikro, mikrofonu. Mikrofon. Ja, imam, imam mikrofon, sem slišiteljni. Mikrofon je prižgan, me slišite? Ja, ne vem, jesem je slišet, imamo zapnuti. Zanima me, če me slišite, je vse v redu? Prav. Potem pa bom začel. Hvala, gospod predsedujoča in dobro jutro vsem. Kršitev človekovih pravic v Azerbajdžanu je dejstvo, nažalost. Nažalost, zato, ker je Azerbajdžan ena od držav vzhodnega partnerstva. To je zelo pomembna država za naše odnose s Kaukazom. Avtori te rezolucije se tega seveda zavedajo in besedilo je dobro uravnoteženo. Omenjamo primere političnih zapornikov v tej državi in sam bi rad izpostavil enega od njih, to je odvetnik Integam Aljev. Gospod Aljev zagovarja tiste, ki so politično preganjeni. Zelo sem zaskrbljen zaradi tega primera pred kratkim je bil v Pragi, prejel je nagrado Homo hominem iz uh, rok naše nevladne organizacije People in Need. Prosim, da podprete to resolucijo. Hvala. Bil dom na Bržija. Hvala, gospod Bržija. Merci, la Hvala, gospod predsedujoča. Po mladi leta 2012 je na stotine ljudi eh, demonstriralo v eh, državi oblast pa je reagirala z represijo in razmere so sedaj še slabše. Predstavniki civilne družbe in novinarje, novinarji so tisti, ki so žrtve te agresije. Mednarodne, mednarodne organizacije se osredotočajo, osredotočajo na Ukrajino, kar pomeni, da vsi pozabljamo na Azerbajdžan. Azerbajdžan je povezan z Evropsko unijo eh, s porazumom o partnerstvu. Pogajamo se o nadaljnih korakih. Kakšen je sploh namen sporazuma, če ne zagotovimo spoštovanja človekovih pravic? Ne zgolj, da ni prišlo do napredka, situacija je še slabša. Jasno je, da moramo narediti konec pogajanjem, izvajati moramo sporazum, ki ga imamo, zaščititi civilno družbo in se odzvati na druge načine, če je to treba vse ostalo so zgolj besede. Evropska unija lahko reagira in to mora tudi narediti. Mulțumesc foarte mult, domnul Corau. Najlepša hvala, gospod Corau. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Republika Azerbajdžan trenutno predseduje svetu Evrope, organizaciji, ki se ukvarja s poštovanjem človekovih pravic in demokracije. Azerbajdžanu so človekove pravice kršene, eh, svoboda eh, izražanja, interneta in tako dalje. Zdi se mi, da je to absurdno. Azerbajdžan nam dobavlja tudi plin. Z eh, trgovinskega, gospodarskega vidika je to zelo pomembna država. Zaenkrat pa se nismo toliko eh, ukvarjali z vprašanji v povezavi s človekovimi pravicami. Veliki, ne, velike nevladne organizacije poročajo o eh, številnih eh, zaprtih, eh, o ljudeh, ki jih preganjajo, novinarjih, blogerjih in eh, drugih zagovornikih pravic. Vse to je treba razrešiti. Nekateri celo gladovno stavkajo za to, da bi privabili pozornost mednarodne skupnosti. Spoštovati je treba mednarodne sporazume. Na ta način Azerbajdžan tudi vodi svet Evrope. Komisija mora eh, ugotoviti, kako se uporabljajo sredstva, ki jim namenjamo. V nasprotnem primeru bomo obrnili hrbet tistim, ki eh, gnijejo v zaporu. Hvala. Gospa Scott Cato. Julija smo gledali, kako je azerbajdžanska oblast eh, napadala civilno družbo. Zaprli so številne zagovornike človekovih pravic in to zaradi lažnih eh, zadev, naprimer eh, Rusel Džafarov, gospod Alijev in drugi. Obsoditi moramo zapiranje zagovornikov človekovih pravic. Veseli me, da je skupina zelenih nominirala Lejlo Junus za nagrado Saharova. Zaradi uh, ovir pri izvajanju mandata je ena od delegacij eh, odpovedala svoj obisk v Azerbajdžanu. Želimo, da se izpusti vse zagovornike človekovih pravic, narediti je treba konec selektivnemu pravosodju. Oblasti morajo nehati z preprečevanjem svobode izražanja in združevanja. Pozivamo svet, komisijo in visoko predstavnico, da takoj prosijo za izpustitev vseh zagovornikov človekovih pravic in da spoštujemo, spoštujemo eh, načela, o katerih smo se dogovorili. Pozivamo tudi k prekinitvi pogajanj o novem strateškem partnerstvu z Azerbajdžanom, dokler ne razrešimo vprašanj človekovih pravic. Potrebni so konkretni koraki, vlada mora izboljšati svoje delovanje. Primer Leile Junus eh, mi je opisala predstavnica v mojem volilnem okrožju, ki jo dobro pozna. To so preveč osebni podatki in jih ne želim tukaj izpostavljati. Vseeno pa je to primer, ki nas mora motivira, da obsodimo dejanja eh, azerbajdžanske vlade in da eh, pozovemo k enakim merilom za človekove pravice, kot veljajo pri nas. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Tun und Hohenstein. E, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Tisti, ki v parlament pridemo strani sveta Evrope, tam vidimo velik napis, na katerem piše, da Azerbajdžan sedaj predseduje svetu Evrope. Oblasti so uporabile ukrajinski konflikt zato, da bi še poslabšale situacijo na področju človekovih pravic v državi. Reakcija mednarodne skupnosti je nažalost šipka. To, kar se sedaj dogaja v Azerbajdžanu, bi moralo pomeniti, da takoj eh, imenujemo posebnega poročevalca in da takoj obsodimo to vrstne prakse. Razmisliti bi morali o prepovedi izdajanja vizumov za eh, nekatere bližne sodelavce gospoda Lijeva. Besed, nekaj besed bi namenila tudi European Business. Nekatere podjetja, ne bom jih imenovala, so se odločila, da, nominira, da sponzorirajo eh, zimske olimpijske igre v Bakuju. Kaj to pomeni? Gre za velike finančne vložke. so ta podjetja upoštevala razmere na področju človekovih pravic? Ali jo bo olimpijske igre uporabil za to, da bi promoviral sebe in državo? Še nekaj, ta resolucija je dobra. Upam, da je to zgolj prvi korak. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Piri. Najlepša hvala. 40 političnih aktivistov, blogerjev in novinarjev so oblasti pahnile v zapor. Želimo, da se spoštuje njihove pravice. Azerbajdžan je del naše sosedske politike, je tudi strateški partner Evropske unije. Zato moramo biti bolj kritični, glede na to, da kršijo vrednote, na katerih eh, temelijo naši sporazumi. v zadnjih mesecih je predsednik napadal tiste, ki kritizirajo eh, oblasti, naprimer Leila Junus in eh, njen mož, pa tudi gospod Džafarov in gospod Alijev so sta v nevarnosti. Kaj so naredili? Opozarili so na kršitve človekovih pravic. Pozivamo k izpustitvi teh političnih zapornikov, želimo tudi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 boste eh, odlična komisarka, bomo pa izgubili odlično podpredsednico. Gospe in gospodje, ta razprava je izjemno pomembna. Pomeni namreč, da z večjo pozornostjo spremljamo države Južnega Kaukaza. Ta regija je izjemno pomembna in škoda je, da na njo pozabljamo. Gre za narode, ki se želijo približati, približati Evropi, našim eh, standardom in vrednotam. Srečala sem se s številnimi gruzici, azerbajdžanci eh, in eh, armenici. In vem, da v številnih zadevah razmišljajo prav tako kot mi. Vem, da bomo kmalo razpravljali tudi o človekovih pravicah v Rusiji. Tudi tukaj nismo veliko povedali domnule președinte najlepša hvala gospa konečna in hvala za lepe besede kolegi in kolegice v veliko veselje mi je bilo eh, spremljati govor gospoda šulca Nemčija je potrebovala več kot 70 let, da se je soočila svojo tragično zgodovino. Mi se pogovarjamo o Azerbajdžanu, ob enem pa silimo suvereno državo, da se uh, prilagodi našemu konceptu demokracije. Ne morem se strinjati z nobeno odločitvijo, ki gre v tej smeri. Suverena država Azerbajdžan ima vso pravico, da uh, razišče primere kršitev človekovih pravic. Pri tem pa na njih ne smemo vplivati in eh, jih siliti v nekaj, če se ne želijo narediti. To je kontraproduktivno. Je tudi v nasprodju eh, z duhom sodelovanja, ki ga spodbuja Evropski parlament. Mislim, da so Azerbajdžanu zelo pogumni, želijo reformirati eh, svojo notranjo zakonodajo, zato da bi jo prilagodili Eh, naši zakonodaji. Upoštevati je treba kontekst, eh, zgodovino, spodbujati dialog s komisijo in drugimi. Prepričana sem, da je Beneška komisija tista, ki eh, mora ugotoviti, če spoštujejo mednarodne standarde ali ne. Pomagati želimo Azerbajdžanu, kar pomeni, da je moramo pomagati pri reformah, ne pa da se uničijo. Najlepša hvala, gospod Sean Kelly. Tore, borbitore, domna Gomez. Ne, potem pa Ana Gomes. Yes. Okay. Ja, sem na vrsti. Da, izvolite. Najlepša hvala torej. Tudi sama bi rada obsodila kršitve pravic eh, nevladnih organizacij, blogerjev, novinarjev in eh, zagovornikov človekovih pravic. Vsi ti se borijo za človekove pravice obtožbe, ki smo jih videli, so bile lažne, naprimer izogibanje davkom, eh, davčne utaje in podobno. Gre za preganjanje in to je treba spremeniti. Te organizacije in ti ljudje bi si morali prizadevati za spoštovanje človekovih pravic, brez da bi jih zato eh, pri tem kdo oviral. Država resnično potrebuje prave reforme. Svet Evrope je pozval k reformam na področju človekovih pravic. In Azerbajdžan je eh, država članica sveta Evrope, kar pomeni, da imajo določene naloge in eh, določeno odgovornost v zvezi s človekovimi pravicami in demokracijo. Oglasiti se moramo in eh, obsoditi takšna dejanja. Država mora biti modernizirana, obenem pa moramo

gospodu komisarju za, za zaključek. Najlepša hvala. Odnosi med Evropsko unijo in Azerbajdžanom so izjemno pomembni. Na nekaterih področjih so tudi strateško pomembni. Izpostavljati pa je treba nekatere izzive. Naj predstavim dva. Priča smo slabšanju človekovih pravic v Azerbajdžanu. V nas, zadnjih mesecih so bili številni zagovorniki človekovih pravic aretirani in pahnjeni v zapor zaradi njihovega dela. Poleti smo bili priča tudi eh, eskalaciji v eh, Karbahu. Evropska unija je izrazila svojo zaskrbljenost zaradi teh dogodkov, še posebej kar se tiče človekovih pravic in konfliktne situacije. Enako smo storili bilateralno, komisar Füle in Helga Schmidt, eh, namestnica generalnega sekretarja, sta to naredila, ko sta se srečevala s predsednikom Alijevom in eh, drugimi predstavniki civilne družbe v okviru eh, vzhodnega partnerstva in dialoga. O tem smo govorili tudi, ko je predsednik eh, Baroso junija obiskal Baku. Glede na vedno slabšo situacijo smo pozvali tudi k spoštovanju naših eh, smernic za človekove pravice. Delegacijam smo naročili, da pomagajo nevladnim organizacijam. prihaja do navskrižja eh, pri spoštovanju naših skupnih vrednot. Povdariti je treba pomen dobro deloče civilne družbe, če si neka država želi demokracije. Najboljši način za to, da zagotovimo stabilnost in blaginjo v državi, je, da zagotovimo več strankarsko demokracijo, odprto družbo in odprto gospodarstvo. Mi želimo graditi na pravno zavezojočih dokumentih. Spoštovati moramo skupne vrednote, skupne človekove pravice in temeljne svoboščine. Začeli smo se pogajati o pridružitvenem sporazumu in strateškem partnerstvu. To so zelo pomembni koraki za prihodnost, ne zgolj, zgolj v kontekstu uh, energetske varnosti, ki jo Azerbajdžan nudi Evropske unije. Azerbajdžan trenutno predseduje eh, svetom ministrov sveta Evrope. Trenutno so eh, reformi, reformirali zakonodajo in eh, analizirati bi morali te reforme ter zakonodajo prilagoditi z mednarodnimi zavezami tudi v okviru sveta Evropo, Evrope še naprej bomo vsem zadevnim deležnikom eh, podali na svete in se z njimi pogovarjali. Upamo, da bomo z generalnim sekretarjem Sveta Evrope in s predsednikom države dosegli napredek tudi eh, v okviru Sveta Evrope. Nažalost, ta svet ni bil sklican že šest let. To bi bil dober način, da ponovno začnemo z dialogom s civilno družbo in azerbajdžanskimi oblastmi. Hvala, tukaj pa vas čaka vas sedež, gospa predsedujoča. Najlepša hvala. Imamo sedem predlogov resolucij. Ta razprava je končana. Sedaj pa naslednja točka. Burundi, zlasti primer Pjera Klaverja